sicer sankcije začne veljati danes 12. septembra. Pristojni italijanske oblasti so me obvestili o izvolitvi gospoda Anđela Čoka 7. julija. Gospod Čoka bo nadomestil gospoda Gianluco Bonano. Pozdravljam novega kolega in eh, naj vas eh, spomnim, da v skladu z eh, poslovnikom zdaj lahko sodeluje kot polnopravni član na plenarnih zasedanjih. Evropskega parlamenta. Pravni odbor je 11.